Dobro jutro vsem. Lep pozdrav vsem, ki ste v dvorani in lep pozdrav tudi vsem tistim, ki spremljate razpravo po internetu, ker se seja prenaša. Nadaljujemo sejo, ki se je začela že včeraj. Zdaj bi pozdravila direktorja Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami EMCDDA, gospoda Aleksisa Guzdela. Povedal nam bo, kaj je center dosegal v letu 2018, poleg tega bo predstavil dejavnosti za leto 2019. Na začetku torej predajam besedo gospodu Gostelu, Podal bo kratko ali pa morda malce daljšo predstavitev, odvisno od tega, kaj nam želi povedati. Potem pa boste verjetno imeli še kakšno vprašanje, vi, ki sedite v dvorani. Tako, gospod direktor, beseda je vaša. Hvala, gospa predsedujoča. Veliko veselje mi je, da sem danes lahko v odboru Libe, da vam lahko predstavim dejavnosti in tudi dosežene rezultate centra v lanskem letu. Kot smo se pogovarjali pred začetkom današnje seje, verjetno se spomnite, da ko sem nastopil funkcijo direktorja te agencije, sem rekel, da bom predstavil dosežke in akcijski načrt agencije. Med junijem in septembrom običajno pripravljamo tak načrt. Takrat smo ugotovili, da je to dokaj pozno v letu, zato smo tudi ponudili vašemu odboru, da predstavimo rezultate dela čim hitreje. Zato vsako leto zdaj stvari predstavljamo nekje okrog 15. februarja. To je najzgodnejši datum, da vam sploh lahko predstavimo informacije v zvezi s proračunsko in finančno uspešnostjo, v zvezi s tem, kako smo dosegali posamične prednostne naloge agencije. Naslednja posojnica, če smem. Naša agencija se resnično trudi, da bi zagotovila najboljše možne storitve našim ključnim deležnikom oziroma zainteresiranim stranem. Seveda so v prvi vrsti to evropske institucije, potem so to tisti, ki odločajo na nacionalni ravni, sledijo tudi praktiki, ki delajo na terenu. 48 poročil smo pripravili lani, poročil in publikacij. Naslednja prosojnica, prosim podpisali oziroma so podpisali smo 23 znanstvenih prispevkov, ki so bili objavljeni v znanstvenih revijah na mednarodni ravni. To število se je še povečalo v primerjavi z lanskim letom. Pripravili smo tudi več poročilo po samičnih državah. Želeli smo se izogniti temu, da bi države ponavljale delo, ki smo ga opravili mi, zato smo zbrane podatke tudi objavili v teh poročilih, 30 jih je bilo. Predstavili smo razmere v posamični državi, razmere primerjali s tistimi v Evropski uniji. Potem smo pripravili tudi dve posebni publikaciji. Ena se je nanašala na medicinsko uporabo kanabinoidov. Prvič smo pripravili takšno poročilo, lani smo se tudi v odboru Envi pogovarjali o tem. Pogovarjali smo se tudi, oziroma ste se, o resoluciji s tem v zvezi prejšnji teden na plenarnem zasedanju. Mi smo seveda sodelovali tudi z Evropsko agencijo za zdravila Za nas je zelo pomembno, da se stvari razčistijo. Mi seveda nismo regulativna agencija, ampak ko gre za medicinsko uporabo kanabinoidov, gre za področje, ki se nekako prekriva tudi z področjem, ki ga mi pokrivamo. Zato smo pripravili tudi pregled različnih znanstvenih dognanj in ocen. Skušali smo podati oceno v zvezi s tem, kako lahko zbrane ugotovitve nekako rangiramo. Raziskave zajemajo običajno manjše število bolnikov, zato moramo vedeti, ali je moč rezultate posamičnih študij, kjer je število subjektov manjše, prenesti tudi na druga področja. Ogotoviti moramo, ali se lahko na takšne rezultate zanašamo, ali jih lahko ekstrapoliramo ali ne. Ugotovitve so sicer omejene, kar zadeva sam obseg. Če želimo bolj zanesljive ugotovitve in zaključke, bi potrebovali dodatne raziskave. Tudi z predsednikom odbora Envi smo se o tem pogovarjali. V okviru resolucije ste tudi izpostavili to vprašanje. Naslednja prosojnica. V agenciji želimo tudi bistveno povečati svojo prepoznavnost, želimo doseči večje število zainteresiranih strani in deležnikov. Za 28 odstotkov smo povečali obisk naše spletne strani. Lani je bilo na naši strani več kot 1,3 milijona ljudi. Toliko jih je brskalo po naši spletni strani. Gre za posameznike, ki so brskali po spletni strani, ne gre za brskanje po različnih zavihkih. Za 70 odstotkov se je povečalo tudi prenašanje manjših videoposnetkov, ki smo jih pripravili, kot smo se že pogovarjali z vami. To je ena od sprememb, ki smo jo nesli v strategijo o komuniciranju, ker smo želeli doseči večje število zainteresiranih strani. Uporabljamo tudi družabna omrežja, spremljamo zadnje trende na tem področju, manj povezav na spletne strani uporabljamo, skušamo biti čim bolj dinamični pri teh oglasih. Tudi ko smo pripravili posnetek o dekriminalizaciji uporabe teh snovi, je bilo več prenosov. Vsako leto junija vam predstavimo tudi poročilo EDR, To poročilo so prenesli vsakih deset minut. Kot del strategije skušamo tudi pojasniti, kakšne storitve ponujamo. Želimo osvestiti vse tiste, ki sprejemajo odločitve in oblikujejo politike. Prispevali smo k organizaciji več kot 60 evropskih ali mednarodnih srečanj. Ponudili smo tudi podporo Evropske komisiji, predsedstvom Evropske unije tudi v okviru pogajanj in priprav na strategijo Združenih narodov na področju drog, tako imenovani UNGAS. Nudimo tudi podporo državam članicam. Sodelovali smo na več kot 300 teh znanstvenih in tehničnih dogodkih, nekatere smo tudi soorganizirali ali celo sami organizirali. In še zadnja številka. V dveh tednih smo posredovali podrobne informacije 45 posameznikom iz evropskih institucij, ki so zahtevali podatke o Iranu, naprimer, kaj vemo o razmerah v Iranu, kaj se dogaja z drogami v Iranu. Ponudili pa smo tudi informacije na mestu samem, če naprimer kakšen član parlamenta ali pa komisar zaprosijo za podatke. Bili smo izjemno aktivni, izpolnili smo vse cilje, kar zadeva pravočasno posredovanje informacij. Držimo se rokov, skušamo zagotoviti čim boljšo pomoč in podporo oblikovalcem politik kaj se dogaja z novimi psihoaktivnimi snovmi v Evropi. Gre za neke vrste ognjemet, ki smo mu priča v zadnjih petih do desetih letih. Prišlo je do eksponenčne rasti, kar zadeva uporabo NPS-jev na evropskem trgu. V zadnjih letih je sicer uporaba teh novih psihoaktivnih snovi upadala. Lani smo odkrili 55 novih snovi, se pravi eno na teden približno. 392 snovi smo odkrili na trgu. Kakšna je razlika med tema dvema številkama? 55 je število snovi, ki so se pojavile na trgu drog v Evropi prvikrat. Če pa zberemo vse številke, torej, če zberemo vse snovi, ki smo jih odkrili, spremljamo v tem trenutku več kot 730 snovi. Kaj to pomeni? Če se neka snov pojavi na trgu, jo seveda začnemo spremljati. Nekatere snovi izginajo, nekatere se potem ponovno pojavijo. Zato so številke nekoliko drugačne. 392, kot sem že povedal, to je povečanje v primerjavi z lanskim letom. Lani smo opravili dve oceni tveganja, štiri snovi smo dali na seznam za spremljanje. Svet se je zato odločil na podlagi ocene tveganja, ki smo jo pripravili v imenu Evropske unije. Pomembno je povdariti tudi to, prosim za naslednjo prosojnico. Imamo novo zakonodajo na področju novih psihoaktivnih snovi, ta je že začela veljati. Skladno z zahtevami pa smo tudi že zaključili postopek, Postavitve novega okvira za sodelovanje petih agencij. Zadnji dve agenciji sta podpisali dogovor prejšnji teden v Bruslju kar pa zadeva samo uspešnost organizacije. Verjetno veste, da skrbimo za učinkovitost, smotrnost, dodano vrednost, skladnost, imamo tudi nabor prednostnih nalog. Namen vsega tega pa je, da bi na podlagi razpoložljivih verov laže sprejeli odločitev, kje bi morali opredeliti prednostne naloge. Ko sprejemamo odločitve, pa moramo paziti na to, da sredstva, ki jih imamo na voljo, tudi čim bolje prerasporedimo skladno s prednostnimi nalogami. Kot vidite, smo zelo učinkoviti. Prednostne naloge L1 so tiste, kjer običajno izpolnimo cilje 100 odstotno letos. Nismo bili 100 odstotno uspešni tudi zaradi razvoja nove evropske podatkovne zbirke o novih psihoaktivnih snoveh. Prihodni teden imamo še nekaj sestankov, zato da razrešimo težave, ki se pojavljajo pri razvoju nove programske opreme. Imamo tudi prvi model podatkovne zbirke, postopoma se stvari izvajajo, prvi testi so potekali lani. L2 so prednostne naloge, kjer želimo doseči vsaj 80 odstotno uspešnost. Lani smo bili 95 odstotno uspešni, pri L3 pa želimo izpolniti vsaj 30 odstotkov zastavljenih nalog. Če se moramo torej odločati, če imamo omejene vire, potem ne bomo zmanjšali sredstva za prednostne naloge pri L1, temveč pri L3. Tako da nasplošno gledano smo bili zelo uspešni, učinkoviti od 200 ciljev zgolj dveh nismo izpolnili, pravzaprav je od 200 dejavnosti bilo upravljenih 198, za dve pa smo se odločili, da se potem ne boste izvajali. Kar zadeva zunanje eh, ocenjevanje, z vašim odborom smo se že pogovarjali o delu, ki ga upravljamo. Mi vam vedno z veseljem predstavimo tudi zunanje ocene. Novembra, decembra lani je bila zaključena ta zunanja ocena. Kolegi iz komisije, ki so v dvorani, pa tudi izven dvorane, bodo potrdili, da imamo do sedaj najboljše ocene, kar zadeva zunanje ocenjevanje in uh, sam sem skupaj z upravnim odborom tudi nekdanjega direktorja Volkanga Götca obvestil o tem. V prvih treh letih, kar sem na tej funkciji, sem res skušal izboljšati spremljanje izvajanja, spremljanje učinkovitosti. Na voljo imamo tudi novo strategijo, ki nam pomaga še bolj natančno opredeliti, za koga delamo, kje se lahko zagotovi dodana vrednost, kaj smo že izpolnili, kje imamo največji učinek. Hvala lepa javno tudi kolegicam in kolegom iz komisije. V imenu upravnega odbora se vam zahvaljujem, ker smo res opravili ogromno dela. Prvič se je zgodilo, da ta ocena ni zajemala zgolj uspešnosti, temveč tudi vpliv dela agencije V moji ekipi sta dve osebi nudili podporo komisiji, nekje 150 do 180 dosjejev so obravnavali. Ocenevalcem smo morali posredovati dodatno gradivo, pojasnjevali smo, kaj počnemo in kako. Zdaj čakamo na sporočilo, ki ga je komisija že najavila. Za nas je zelo pomembno tudi to, da je bil del ocene posvečen temu, da se opredelijo potrebe v zvezi s tem, kako lahko razširimo mandat agencije, kako lahko razširimo naše področje delovanja. Več možnosti imamo na mizi. Prva izmenjava mnen je potekala v upravnem odboru decembra. Pogovarjali smo se tudi s predstavniki komisije in parlamenta. Zdaj pa moramo počakati, da vidimo, kaj se bo zgodilo prihodnje leto bo prišlo do pomembnega prehoda. Bomo videli, kaj se bo do takrat še dogajalo. V vsakem primeru pa bo vaš odbor odigral zelo pomembno vlogo. Sam sem pripravljen kadarkoli priti v vaš odbor, da odgovorim na vaše vprašanja, da se skupaj pogovorimo o tem, kakšne možnosti obstajajo, da se razširi mandat agencije. Prej sem že omenil uspešnost, skladnost, finance so zelo pomembne s tem v zvezi. Tri številke bi vam rad predstavil. Prvo, prosim. Tretje leto zapored nam je uspelo doseči skoraj da 100 odstotkov, ko gre za izvajanje prevzetih obveznosti, 99,98 odstotkov to kaže na to, da v okviru našega proračuna ni več nobenega prostora za prožnost. Kar zadeva plačila, dosegli smo 98 odstotkov, lani 94,5 odstotkov. Verjetno tudi vi preverjate ta vprašanja, ko govorite o evropskem proračunu in proračunu agencij, vsaj tistih, ki so v vaši pristojnosti. Zagotovo lahko svojo uspešnost še izboljšamo, je pa skoraj da ne mogoče doseči 100 odstotkov, ker v tem primeru ne bi mogli splačati plač v januarju. In še tretja številka. Ko gre za posojila C8, tu smo dosegli še boljši rezultat kot v zadnjih letih. Gre za prevzeta plačila. Imamo tudi schemo sofinanciranja nacionalnih kontaktnih točk, torej nacionalnih centrov za spremljanje drog. Države članice včasih kontaktnim točkam ne dodelijo zneska, ki je bil predviden za te kontaktne točke. Sicer denarja ne izgubimo, ta denar se enostavno prerasporedijo ob koncu leta, morda se v kakšni državi vsake toliko pojavljajo določene nacionalne omejitve, zato ne vem, od 30 tisočih evrov, 25 tisoč evrov porabijo, pet pa jih vzamemo nazaj in jih prerasporedimo. Verjetno tudi vaš odbor, pa tudi komisija zelo skrbno spremljata porabo sredstev. Spremljamo tudi to, kako se izvajo priporočila računskega sodišča, pa tudi interne revizijske službe. Uh, Poleg zunanje ocene smo lani opravili tudi pomembno revizijo skupaj z interno revizijsko službo. Predvsem smo se ukvarjali s publikacijami. Rezultati, ki smo jih dosegli, so bili pozitivni. Tri leta smo se res veliko trudili na tem področju, ko sem prevzel funkcijo pred tremi leti smo bili v veliko bolj napetih odnosih z interno revizijsko službo, ampak sam pa tudi vaš odbor smo se zavezali k temu, da se to zaupanje ponovno vzpostavi in da se oblikuje sodelovanje. Tudi direktor IAS-a in jaz smo vložila veliko časa in energije v to. Zdaj delo poteka nemoteno. Nekaj zamud sicer je pri izvajanju določenih priporočil, še posebej, ko gre za vzpostavitev poslovnega centra, gre za zamude pri izvajanju, je pa res, da imamo tudi omejene možnosti na tem področju. Katere so novosti iz lanskega leta, s katerimi se ukvarjamo tudi letos? Veliko se ukvarjamo s publikacijami, naš cilj je, da bi vse zainteresirane strani, nacionalne parlamente, Evropski parlament in tudi praktike, obveščali o tem, kaj se dogaja v zvezi s kanabisom, kakšna polemika se pojavlja s tem v zvezi, kakšni izzivi se porajajo. Kanabis in vožnja. To je precej problematično vprašanje v ZDA in Kanadi, kjer so legalizirali rekreacijsko uporabo kanabisa. 5. decembra smo predstavili prvo publikacijo v zvezi z medicinsko rabo kanabisa in kanabinoidov. Tudi tu je razprava o vaši resoluciji bila za nas koristna. Odbor Envi je že bil obveščen o tem, da po našem mnenju formulacija medicinska uporaba kanabisa ni primerna terminologija. Mi uporabljamo ekstrakte snovi, zato da pozdravimo bolečine, ki jih povzroča naprimer rak pri otrocih. In tak isti pristop bi morali obrati tudi, ko govorimo o medicinski uporabi kanabinoidov. Predstavili smo torej pregled s tem v zvezi. Zgodnje opozarjanje. vedno več ljudi je, ki nas obvešča o novostih na področju politike v zvezi s kanabisom v Evropski uniji in izven Evropske unije. Podvojili smo število oseb, ki se s tem ukvarjajo. Mi ponudimo analizo informacij, ki jih imamo na voljo. Ne pričakujte, da vsakeč, ko se zgodi nekaj norega ali nenavadnega ali če se na internetu kaj zgodi s tem v zvezi, da bomo kar objavili poročilo. Včasih sprejmemo kakšno vprašanje, potem eh, stvari analiziramo in tudi ponudimo informacije, ki jih imamo na voljo. Ponavadi predstavimo tudi določene zaključke s tem v zvezi. V letošnjem letu se bomo ukvarjali še z dvema zadevama, s publikacijo v zvezi z proizvodi iz kanabisa z nizko stopnjo THC-ja. Zaprosili so nas, da naj pojasnimo, zakaj gre pri vsem skupaj, kakšni so morebitni odzivi strani držav članic na to vprašanje. Potem pa bo tu še verjetno dvojna publikacija v zvezi s spremljanjem in ocenjevanjem sprememb v politikah na področju kanabisa. Upoštevali bomo tržni model Včasih se pojavi zmeda namreč na tem področju. Če si pogledate, kakšna je politika v različnih državah, v Urugvaju, Kanadi in ZDA, boste videli, da države članice ne organizirajo trgov na enak način, da ne sprejmajo enakih politik. Tako da mi ne bomo predlagali, ali naj se zadeva legalizira ali ne, zagotovo pa je treba odgovoriti na določena vprašanja, ne glede na to, kako se bodo oblikovalci politik odločili. Letos nas čakata dva pomembna dogodka, dve pomembni publikaciji. Skušamo stopati v korak z znanostjo. Letos nas čaka tretja izdaja publikacije, ki jo pripravljamo z SIKAT na portugalskem. Organiziramo vsako leto konferenco na temo drog in odvisnosti, tako imenovan Lisbon Addictions konferenca, ogromno ljudi sodeluje. Na zadnji konferenci je bilo več eh, tisoč udeležencev iz več kot 30 eh, držav. Ko sem v vašem odboru pred eh, parimi leti predstavljal svojo vizijo, torej ko sem bil tu na zaslišanju, sem tudi predstavil svoje mnenje, kakšen bo prihodni trend na področju drog v Evropski uniji, kakšne bodo potrebe na področju nudenja pomoči, preventive, zdravljanja. Izpostavil sem, na kaj morajo biti vsi oblikovalci politik pozorni. Še naslednja, zadnja prosojnica. Vsaka tri leta pripravimo in objavimo poročilo o evropskem trgu drog. Letos bo to poročilo objavljeno novembra. Sodelujemo tudi z Europolom in ostalimi agencijami na področju pravosodja in notranjih zadev. Bi pa rad izkoristil to priložnost, da se zahvalim tudi direktorju Europola, s katerim zelo tesno sodelujemo. Morda bi moral kupiti pisarno ali vsaj najeti v njihovi zgradbi, namreč pri. Sokti je ogromno dosjejev, kjer sodelujemo in mislim, da naše sodelovanje poteka odlično. Pred enim letom je tudi Europol vprašanje drog postavil više na seznam prednostnih nalog. To nas veseli. Zdaj skupaj pripravljamo oceno trga drog v Evropi. Leta 2016 je bil ta trg vreden 28 do 30 milijard evrov letno. To je zadeva, o kateri nihče ne govori, čeprav ta denar financira organizirane kriminalne skupine. Se pravi, ne gre zgolj za vprašanje drog, temveč tudi za usporedno vprašanje. Še zadnje prosovnice, če se ne motim. Ne, to je zadnja, potem pa najlepša hvala. Verjetno je to eden od zadnjih sestankov z vašim odborom, zato bi se vam rad v imenu vseh sodelavcev EMCDDA-ja, v imenu mojega predhodnika in tudi v svojem imenu rad zahvalil za sodelovanje. In še zadnja prosojnica, na katero bi skoraj da pozabil. Če bi na to pozabil, bi bili sodelavci kar jezni nami. Skratka, hvala lepa vašemu odboru za sodelovanje, za podporo. To je bilo res ključnega pomena tako za agencijo, kot tudi za me kot direktorja. Ko sem se predstavil na zaslišanju v vašem odboru, sem se zavezal k temu, da bom izboljšal učinkovitost agencije, da bom šele zatem govoril o denarju. Tri leta zapored se naša učinkovitost in uspešnost izboljšujeta. Zato danes lahko spregovorim tudi o denarju oziroma o finančnih verjih. Prihodnje leto bomo slavili 25. obletnico delovanja. Uredba za našo agencijo je bila sprejeta pred 26 leti. 70 odstotkov proračuna porabimo za zaposlene. Se pravi, vsakršno avtomatično povečanje lahko ima dramatične posledice za samo trajnost agencije. Čeprav ne jaz, kot direktor, ne upravni odbor, ne moremo odločati o teh vprašanjih, naprimer, ko gre za povečanje najemnine. Med 21. in 25. novembrom lani sem moral nekje zmanjšati izdatke za 1,3 milijona evrov zato ker je prišlo do tolikšnega povečanja najemnine in tudi plač. Za nas bo težavno leto, predvsem leto 2020. Zakaj? Službe komisije namreč pravijo, da se utegne zgoditi naslednje. Če bi prišlo do zmernega povečanja plač skupaj z monifikacijo koeficijskega korektora, inflacijskega elementa, bi se osnovne plače tudi spremenile. 77 ali 78 odstotkov plače, ki jo prejemajo naprimer agenti v institucijah, prejemajo naši zaposleni. Poleg tega se je na portugalskem zlasti v lizbonskem območju povečal strošek življenja. Ne vem, kje bomo našli teh dodatnih milijon 300 tisoč evrov. Imamo pa, kot sem že povedal, na voljo najboljše zunanje poročilo oziroma oceno kadarkoli, kar pomeni, da vsak evro zelo skrpno pretehtamo, preden ga porabimo. Lahko bi nam tudi razširili mandat, ker smo dokazali, da smo povsem zmožni dosegati dobre rezultate, nuditi dobre storitve za državljane in ostale akterje. Da bi zdaj morali še rezati v proračun, to ne bi bilo dobro, ker bi s tem škodovali vsem. Ne moremo dodatno vrčevati. Številke za finančno plat o tem več kot jasno govorijo. V upravnem odboru smo se odločili, da bomo zaprosili za več sredstev, kot eh, so bila predvidena v večletnem finančnem okviru, ki še trenutno poteka. Dobra novica je, da nas močno podpira tudi GD Home, ki je že ocenil našo prošnjo. Ne gre za to, da bi financirali nove dejavnosti ali zaposlili dodatno osebje. Gre enostavno za financiranje dodatnih stroškov, nad katerimi nimamo nobenega vpliva. Še eno pojasnilo, čisto za konec. Zakaj 70 odstotkov? Iz prve zunanje ocene agencije, ki je bila podana leta 1999-2000, izhaja, da obstaja velik primankljaj, ko gre za zmogljivosti znotraj agencije zlasti, ko gre za pripravo analize stanja. V naslednjih letih smo potem ob podpori odborov Libe in komisij dosegli povečanje proračuna za agencijo, povečalo se je tudi število zaposlenih, se pravi, izboljšali smo ta naš bazen zmogljivosti. Gre skolj za 100 dodatnih oseb v Evropi, ki se zdaj osredotočajo na vsa ta vprašanja. Mislim, da to ni pretirana številka, kot sem že povedal, ne gre za to, da bi zaprosili za dodatna delovna mesta ali za dodatne pristojnosti, želimo zgolj zagotoviti to, da bomo kot agencija lahko še naprej odlično delali. In še res zadnja prosojnica. Še vedno lahko stvari spremenite. Vem, da se s kolegi že pripravljate na naslednje volitve. Vsi vam želimo veliko sreče pri tem. Se pa že veselimo nadaljnih srečanj. Upam, da boste tudi v naslednjem sklicu parlamenta, v odboru Libe. Je pa kar nekaj pomembnih vprašanj treba obravnavati zdaj, naprimer, ko gre za večletni finančni okvir, porajajo se nove potrebe na področju raziskav, predvideti bi morali sredstva tudi za ta namen, potem so tu različna vprašanja vezana na uporabo drog parlament je v svoji resoluciji o kanabisu tudi spostavil nekaj s tem v zvezi. Hvala lepa za enkrat, nikar ne mislite, da ste z nami zaključili, tudi letos bomo potrebovali vašo pomoč in podporo. Upam, da nam boste tudi vi lahko pomagali pri tem, da premostimo težave, s katerimi se soočamo. Upam, da bo naslednji večletni finančni okvir agencijo držal vsaj na tej ravni. Hvala. Uh, Hvala za to predstavitev. Mm, ne vidim, da bi kdo prosil za besedo, ampak eh, sama sem razmišljala o nekaj vprašanjih. Pravzaprav na začetku sem želela postaviti par vprašanj, ampak potem ste vi podali tako celovito predstavitev, da teh vprašanj nimam več. Govorili ste o raziskavah o novih psihoaktivnih eh, snoveh, potem o novih dokazih, o tem, kako se približati državljanom, kako povečati ozaveščenost. In uh, kot lahko vidimo, je ta agencija res koristna in denar, ki ga agencija porabi, je nujno potreben ter dobro potrošen. Na koncu ste govorili tudi o večletnem finančnem okviru. Mislim, da je to skupen izziv za vse nas. Stroški se bodo povečali ne samo za to agencijo, ampak na splošno. Vse več pa je tudi zahtev eh, po dejavnostih Evropske unije in po ukrepih. Eh, ni pa še gotovo, da bo tem zahtevam in temu popraševanju eh, sledilo tudi več denarja. Mm, torej, treba bo razmisliti tudi o lastnih sredstvih in novih virih, svežem denarju za evropski proračun. Zahvaljujem se vam in pa agenciji, ki opravlja odlično delo. Želim vam uspešno delo še naprej. Eh, želim pa srečo tudi vsem nam, eh, ki se bomo podali na volitve. Zaenkrat pa hvala za današnjo predstavitev in srečno še naprej. Mislim, da bomo razpravo o kanabisu nadaljevali tudi še v naslednjih letih. Hvala. Colleagues, we will now <clears throat> direct... Dragi kolegi, zdaj gremo naprej. Naslednja točka na našem dnevnem redu je trženje in uporaba predhodnih sestavin za eksplozive. Kolega Mamikins nam bo to temo predstavil, kajti vsega, On je bil poročevalec, predstavil bo rezultate trialogov o zadnjem zakonodajnem predlogu, ki zadeva trženje in uporabo predhodnih sestavin za eksplozive, kot sem rekla. Gospod Mamikin, si izvolite besedo za predstavitev. Hvala, gospa predsedujoča. Čez pol ure bomo glasovali o tem. Dosegli smo dogovor po dveh trialogih in dveh tehničnih sestankih, ki so vsi potekali v zadnjem mesecu. Koreper je tudi prejšnji teden potrdil ta dogovor in eh, rad bi se zahvalil poročevalcem v senci in njihovim ekipam, pa tudi sekretarjatu odbora Libe za dobro sodelovanje. Če povem še nekaj o vsebini tega konsolidiranega besedila, eh, pa eh, lahko rečem, da so omejitve zdaj strožje kot uh, so bile zahtevane v uredbi 98 skozi 2013. Zato potrebujemo tudi uh, trden pristop komisije. Evropski parlament uh, je dal več jasnosti tudi definicijam, kot naprimer sumljive transakcije, splošna javnost in tako naprej. Zdaj imamo tudi strožje določbe glede poročanja o trženju, potem omejili smo tudi dostop splošne javnosti do visoko nevarnih snovi. Eh, kot naprimer vodikov peroksid in dušikova kislina. Naprimer v Nemčiji, na Mačarskem eh, imajo to drugače urejeno, ampak mi bomo zdaj vse skupaj eh, posplošili in uskladili. Potem gre tudi za obveščanje naslednjih akterjev v dobavni verigi. Tudi tukaj bodo omejitve večje. Odbor spada v odbor oziroma da to poročilo spada v odbor Libe, eh, s tem pa se ukvarjajo tudi v odboru Imko. In eh, končno besedilo upošteva tako potrebe notranjega trga, kot potrebe po ohranjanju varnosti. Gospodarski učinek te uredbe na kemično industrijo in druge akterje eh, bo zanemarljiv, ehm, predvsem glede na pridobitve na področju varnosti dosegli smo uravnoteženo besedilo. Žal pa mi je, da je svet eh, se bolj osredotočal na potrebe industrije in eh, poslovnega okolja, kot pa na potrebe po varnosti. Mm, tehnologija na tem področju se zelo hitro spreminja in imamo tudi ukrepe držav članic v eh, primeru eh, nevarnosti. To bomo ohranili, ampak hkrati pa bomo zagotovili tudi več harmonizacije na evropski ravni. Eh, po začetku izvajanja bo komisija Eh, stvari pregledala. Pet let po začetku izvajanja eh, bomo imeli torej ta pregled. Parlament bo pri tem tudi sodeloval. Nova uredba nam bo pomagala preprečiti tragedije, kot so se zgodile v Parizu leta 2015, Bruslju 2016, Manchesteru 2017. Upam, da bomo eh, zaključili s tem dosjem še do konca tega mandata in da bomo s tem pokazali, kako zavezan je parlament zagotavljanju varnosti v Evropi. mi eh, v skupini SND eh, smo se ukvarjali s temi snovmi in sestavinami za eksplozive in s tem pokazali, kako zelo nam je pomembno zagotavljanje varnosti. Naš eh, odziv na probleme varnosti mora biti proporcionalen. In ker se ena država članica ne more sama ukvarjati s takimi izzivi, so potrebne uredbe, kot je ta. Mm, s tem se zagotovijo ustrezni pogoji za zagotavljanje varnosti našim državljanom. Najlepša hvala, dragi kolegi, hvala za sodelovanje in za vašo pozornost. In s tem sem tudi zaključil svojo predstavitev. Hvala. The... Hvala za poročanje o rezultatih strialogov. Nekateri poročevalci v senci so prisotni, gospod Zdehovski. In, uh, Izvolite, vam kar dajem besedo. Hvala za besedo, hvala za sodelovanje. Sam bi nekaj dodal eh, k temu opisu, ki ga je podal gospod Mamikins. Sam bi rekel, da je dogovor res dober, trialog je bil odprt, uspešen in rad bi se zahvalil svojemu kolegu in pa vsem ekipam, ki so pri tem sodelovali. mislim pa, da bo zelo pomembno najti ustrezno ravnovesje. Predvsem eh, so zato potrebne informacije ekonomskih operaterjev, gospodarskih subjektov in pa informacije organov pregona in pa organov, ki se ukvarjajo z varnostjo. Treba bo najti ravnovesje med uh, vsem tem. Mislim, da je to ravnovesje že bilo doseženo. Upoštevajo se tako potrebe gospodarskih subjektov kot akterjev na področju varnosti. Torej, upoštevali smo potrebe tistih, ki dajejo predhodne snovi za eksplozive na trg. Mislim, da ne potrebujemo dodatne zakonodaje. Lahko smo zadovoljni s eh, vsebino tega dogovora. Sam ga podpiram mislim, da bo ravnovesje pravo. In uh, mislim, da smo našli pravo rešitev za ta pomemben del zakonodaje, ki se ukvarja z bojem proti terorizmu. Hvala. No, po rezultatih eh, dogovora v trialogu imamo vedno različna mnenja, to je res. Izvolite, Natali. Hvala. Sama sem predsednica posebnega odbora za boj proti terorizmu in tudi poročevalka v senci svoje skupine. Želim se zahvaliti poročevalcu gospodu Mamikinsu. Hvala za um, to, da ste nam prisluhnili, hvala za kakovost dela, hvala za pogajanja, ki ste jih dobro vodili. Pogajanja so bila zelo tekoča, uh, čeprav gre za zelo tehnično vprašanje. Uh, Veseli me, da smo napredovali v dobrem ritmu in da smo na koncu prišli do uspešnega in dobrega rezultata. Torej, s to temo bomo zaključili še pred koncem mandata. Dobro je, da smo našli ravnovesje. To je bilo težko, ker je bila upletena tudi industrija. Ampak eh, mislim, da je v končnem besedilu vključeno stališče parlamenta. Besedilo je učinkovito, jasno, vključeni so tudi eh, spletni trgi, to je bilo tisto sporno vprašanje. Eh, ta tema je eh, zelo blizu vsem tukaj, predvsem pa moji skupini, tudi ozaveščanje in izobraževanje je pomembno. Ne vem točno, kako kaj ste rekli. Torej, države same ne morejo ukrepati proti teroristični grožnji, zato je pomembno to povezovanje. Ta nova uredba si prizadeva za to, da bi se uspešno eh, borili proti eh, tveganju, povezanem eh, z napadi in pa preprečevanje terorističnih napadov, kakršni so se zgodili v Parizu. To je zame tudi zelo pomembno. Hvala. Hvala tudi obema poročevalcema v senci. Na področju eksplozivov se soočamo z vse več novimi eksplozivi, novimi snovmi in poskrbeti moramo, da bodo stvari tudi pravno urejene. Torej, da bomo vedeli, katere snovi so potrebne, katere snovi je treba nadzorovati. In mislim, da bo ta nov zakonodajni predlog prinesel več jasnosti in boljši nadzor na tem področju. Zato se zahvaljujem poročevalcu in pa vsem poročevalcem v senci, da eh, ste omogočili to, da je bila odločitev sprejeta še pred koncem tega mandata. Danes do povdne bomo o tem tudi glasovali okrog 11.15 bo potekalo glasovanje eh, danes do povdne, potem na plenarnem zasedanju pa bomo to obravnavali verjetno aprila. Hvala. Zdaj pa besedo predajam predsedniku našega odbora, ki bo začel z naslednjo točko na dnevnem redu. Um, Dragi kolegi, naredili bomo kratek odmor, samo nekaj minut, um, tako da lahko v dvorano pridejo še ostali kolegi. Dve minuti. In najlepša hvala, gospa Zipel, ker ste predsedovali prvemu delu sestanka. Okay, thank you for your patience, colleagues. We were just uh, pausing because one or two colleagues. Dobro, kolegi, začeli bomo. Um, naredili smo ta kratek odmor, ker so nekateri kolegi uh, rekli, da želijo priti na to sejo in na srečanje z ministrom. Zahvaljujem se še enkrat gospe Zipel, ki je predsedovala uh, na mesto mene v prvem delu sestanka. Imeli smo namreč uh, pogovor o sestanku sveta o Mačarski. Dragi kolegi, eh, pozdravljam tukaj med nami gospoda Vicasa, ki je minister za migracijo v Grčiji. Pozdravljeni. Naš odbor pozorno spremlja situacijo v Grčiji. Imeli smo razne misije in pa izmenjavo eh, informacij in izkušenj. Ves čas izkušenj eh, nas obveščajo tudi o situaciji v žariščnih točkah in pa o izvajanju sporazuma s Turčijo. Zadnjo izmenjavo mnen z vami, minister, smo imeli junija 2018. Od takrat naprej mi je minister poslal dve pismi, ki sem ju tudi razposlal vam, članom odbora. V teh pismih so navedene določene številke o nezakonitih prehodih meje, o nastanitvah in tako naprej. Torej, vaš čas od junija, od zadnjega srečanja, sva z ministrom ostala v stiku. Zdaj bomo imeli lahko še eno poglobljeno izmenjavo mnen z gospodom Vicesom o različnih izkušnjah in lekcijah, ki jih lahko potegnemo iz eh, teh razmer v Grčiji. Mm, gotovo to naše kolege zelo zanima zanima pa nas eh, tudi to, kako potekajo migracijski tokovi eh, in kaj se dogaja tudi s skupnim evropskim azilnim sistemom. Vem, da so o tem razpravljali na svetu PNZ prejšnji teden. Gospod minister, kot veste, je parlament sprejel mandat za Dublin. Zdaj pa smo v težkem položaju. Mi smo opravili svoje delo pri številnih dosejih, dosejih pa so med sabo povezani, ampak zdaj se soočamo s težavno situacijo, kot ste lahko videli prejšnji teden tudi vi. Eh, mogoče bo ta svežen razpadel, obravnavajo se posamezni dosiji posebej in zanimalo nas bo, kaj imate o tem povedati vi. Potem imamo tudi različne začasne ureditve, ki so vse, To eh, velja za umestno obdobje, dokler ne pride do kakšnega konkretnejšega ukrepa in odločitve. Radi bi slišali vaše mnenje tudi o tem. Danes smo povabili eh, sem tudi poslance odbora Deve. Ne vem, koliko jih je prišlo, ampak eh, povabljeni so bili, zato ker... Eh, se oni tudi ukvarjajo z notranjo situacijo v Grčiji in pa v begunskih taboriščih. Gospa Makovej in jaz eh, sva v sodelovanju z grško vlado obiskala tudi nekaj otokov in zahvaljujem se za dobro sodelovanje, ki smo ga imeli pri organizaciji teh sestankov in obiskov. Gospod minister, zahvaljujem se vam še enkrat za vaš obisk. Dimitris, hvala, da ste prišli eh, in uh, dajem vam besedo. Eh, good morning to everyone, uh, Mr. President. Pozdravljeni vsi skupaj, gospod predsednik odbora Libe, članice in člani odbora. Govoril bom grško, ampak najprej bi se vam pa še zahvalil, da ste me povabili. V veliko veselje mi je, da sem že drugič tukaj na sestanku vašega odbora. Uh, Danes bom imel priložnost, da se z vami pogovorim in vas tudi obvestim o razmerah v Grčiji. Govoril bom tudi o ukrepih, ki jih sprejemamo in o upravljanju begunskega in migracijskega vprašanja. Nekaj bom povedal tudi o evropskem reševanju tega vprašanja in pa o skupnem evropskem azilnem sistemu. Zdaj pa bom začel v grščini. E, govor sem namreč pripravil v grščini. Sedemdeset tisoč in še več beguncev in migrantov je bilo v Grči le, leta 2018. 23 tisoč približno jih je prišlo na otoke, eh, več kot 15 tisoč pa prek eh, kopenske meje s Turčijo, prek reke Evros. Od leta 2017 naprej je prišlo mm, nekaj čez 34 tisoč 700 ljudi. Torej, zdaj smo pri odstotku, torej pri desetih odstotkih, eh, tako kot so bili pred eh, nekaj eh, leti. Predvsem hodijo zdaj čez kopensko mejo. 14.615 atoma. Konec leta 2018 je na otokih bilo nekaj čez 14 tisoč oseb. 11 tisoč jih je bilo v sprejemnih centrih, preostali pa v stanovanjih in drugih bivališčih. Okrog 1400 eh, jih je bilo vključenih v program Združenih narodov eh, s financiranjem Evropske unije na Lesbosu. Uh, imamo tudi en center, ki lahko sprejme 1150 oseb. Naš glavni problem leta 2018 je bil, da se eh, razbremeni predvsem otoke v vzhodnem Egejskem morju. Um, ti otoki so namreč na eh, bojni liniji in sprejmejo največ beguncev. 29 tisoč oseb približno smo preselili v zadnjih letih od tam na eh, Kopensko Grčijo, v Kopensko Grčijo. Gre predvsem za osebe, ki spadajo v ranljive skupine. 14 tisoč 800 78 oseb smo preselili z otoka Lesbos, potem z Hiosa približno 5000, z Lerosa 1300 in še nekaj več in z drugih otokov še približno 1500 ljudi. Mi smo vse čas prisotni na meji med Grčijo in Turčijo. Prav tako na otokih imamo obalno stražo in naše sile so torej vse čas prisotne za to, da lahko pomagajo in rešujejo ljudi. 90 odstotkov um, smrti v naši državi je posledica nesreč pri prevozu. 38 takih smrti se je zgodilo v prometu in sicer 20 v, na eni eh, sami poti, torej na eni cesti, do štirih smrtnih žrtev pa je prišlo na otokih. Seveda je vsako življenje pomembno. In na begunce ne smemo gledati samo kot na številke. leta 2018 smo um, v kontinentalni Grčiji imeli več kot 22 tisoč oseb v sprejemnih centrih. 18 tisoč 369 pa jih je živelo v drugih oblikah eh, centrov in stanovanj imamo nov program tudi začasnega sprejema v sodelovanju z eh, Komisijo in Združenimi narodi. Eh, ljudi nastanimo tudi v hotele. Nekaj čez tisoč je bilo takšnih oseb. Leta 2018 je iz Grčije odšlo eh, nekaj čez šest tisoč oseb, nekaj čez tristo jih je šlo v okviru um, nekem skupnem okviru. Potem eh, veliko je bilo tudi prostovoljnih odhodov, teh je bilo okrog eh, tisoč. Eh, Predvsej ljudi pa je odšlo tudi v druge države Evropske unije v skladu z načelom združevanja družin. Leta 2018 smo registrirali 960 oseb, ki so prosile za azil. V primerjavi z letom 2017 eh, je bilo teh prošen za 14 odstotkov več. Grčija je torej prva država po Cipru, ki eh, sprejme največ prošen za azil eh, na prebivalca je pa tretja za Nemčijo in Francijo. Sprejeli smo manj sircev. Prišlo je do povečanja Afganistancev, eh, teh je zdaj nekaj čez 11 tisoč, Iračanov pa število iračanov pa se je povečalo z 7000 na 9000 približno. Toliko je bilo prošen za azil. Zdaj ni toliko pritoka ljudi iz Sirije, več je Afganistancev in pa ljudi iz uh, drugih držav, tudi Irana, naprimer. Poleg tega izvajamo tudi novo zakonodajo o azilu, ki je bila sprejeta maja 2018. Cilj je, da se olajšajo eh, postopki eh, prehodov in pa postopki za registracijo. Za 25 odstotkov vse je povečalo sprejemanje odločitev. Osem novih odborov smo ustanovili, eh, torej odborov druge stopne zmanjšali pa smo tudi čas za sprejem odločitve eh, s 124 dni na 68 dni. To velja predvsem za otoke. Poleg tega se trudimo izboljšati infrastrukturo. Mm, center na Samosu bomo preselili v drugi del otoka, zato da Eh, preprečimo težave, kajti ta trenutni center je v najslabšem stanju v celotni Grčiji. Naša prva prioriteta je, da ta center preselimo in da ga razbremenimo. Vemo, kakšne so težave. Eh, naj dam samo en primer iz zadnjih nekaj dni, pred dvema dnevoma. je samo san v kontinentalno Grčijo odšlo 96 oseb, e, to so ranljive osebe. Včeraj pa je na samo prišlo, so prišli 103 novi ljudje. Na samo so bomo ustvarili nov spremni center, ki bo 6 km izven glavnega mesta tega otoka. E, ta center pa bo imel kapaciteto 1200 ljudi oseb, zaprli bomo obstoječi center in eh, ljudi preselili v ta novi center. Za 2500 oseb bi se moralo zmanjšati število ljudi in pribežnikov na Samosu. Vsi begunci in migranti eh, pri nas lahko dostopajo do zdravstvenega sistema. Vsi begunci in migranti pri nas lahko dostopajo do zdravstvenega sistema imajo tudi številko eh, socialnega zavarovanja, s katero lahko obiščejo zdravnike in bolnišnice. To zagotavljamo vsem eh, ljudem. Eh, nobenega primera gripe naprimer ni bilo, ker smo to bolezen uspešno preprečili cepili smo ljudi, poleg tega pa smo najeli 300 novih zdravnikov in zdravstvenega osebja in eh, te bomo poslali v sprejemne centre. Naj povem nekaj o izobraževanju. 12.500 otrok je v letu 2018-2019 vsega upisanih v grške šole. Eh, prav tako se šolajo tudi v sprejemnih centrih. Naj povem še nekaj o integraciji. Mi izvajamo novo strategijo za integracijo in vključevanje. Vemo, da taka integracija najbolje poteka na lokalni ravni. Naša nacionalna strategija predvideva tudi sodelovanje na eh, več ravnih upravljanja, na centralni ravni, regionalni in lokalni ravni. Predvideva pa tudi sodelovanje nevladnih organizacij eh, ter eh, lokalnih oblasti in civilne družbe oblikovali smo tudi program popolne integracije. Ta program se imenuje Elios in se izvaja v Tivi in Livadija, torej v teh dveh eh, lokalnih skupnostih v sodelovanju z mednarodnimi organizacijami. Poleg tega se bomo junija lotili naslednje faze. Program bomo razširili na 10 tisoč upravičencev v naslednjih 12 mesecih. Ta program bo nudil eh, bivališče 5 tisoč ljudem v šestmesečnem obdobju. In v tem obdobju bodo upravičenci imeli možnost eh, obiskovanja tečajev, jezikovnih tečajev, torej v šestih mesecih bo to 5000 ljudi. Potem pa jih bomo tudi klasificirali glede na njihove usposobljenosti in pomagali jim bomo, da bodo v Grčiji uh, lahko integrirani. Imamo tudi centralne programe na nacionalni ravni. Ponujamo jim tečaje grščine in angliščine vsem tistim, ki prosijo za azil in tistim, ki so deležni mednarodne zaščite. In s tem bomo nadaljevali. V naslednjih treh letih bomo to ponudili 15 tisoč ljudem. Pomagali bomo tudi pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju in pri iskanju dela. Predvsem to velja. Uh, za kmetijski sektor. To možnost bomo dali 2000 ljudem. 3000 eh, ljudi pa bomo zaposlili v turističnem sektorju. Gospe in gospodje, veliko je še izzivov, ki so pred nami. Nismo rešili še vseh problemov, to je jasno. Problem migracij je velik problem, ki še kar traja, situacija se vsak dan spreminja in zato potrebujemo solidarnost celotne Evrope. Izzivi, ki so pred Evropo na področju azila in migracij, zahtevajo sodelovanje vseh. Eh, in sicer moramo izhajati iz načela solidarnosti odgovornost je treba porazdeliti. Vendar se tega ne zavedajo dovolj vse države članice Evropske unije. Pravzaprav ravno nasprotno. Kakšen pa je cilj? Cilj je institucionalizirana evropska politika na področju migracij in azila. Kljub številnim pogovorom in razpravam, se svet še vedno ni dogovoril za skupno stališče eh, za pregled skupnega evropskega azilnega sistema in dublinske uredbe. Vem, da je Evropski parlament podal svoj lasten predlog za evropski azilni sistem. Ta predlog je bolj realističen. In Grki se strinjamo s predlogi Evropskega parlamenta. Istočasno je Grčija bila tudi zelo konstruktivna pri pogajanjih. Sprejeli smo besedilo, ki je bilo oblikovano med bolgarskim predsedstvom za neko osnovo za to, da se na tej podlagi začnejo trialogi z Evropskim parlamentom in komisijo. Mi smo se identificirali skoraj 100 odstotno s predlogi Evropskega parlamenta kljub vsemu pa sprejemamo tudi predlog bolgarskega predsedstva, eh, samo zato, da bi dosegli napredek. Povečuje se migracijski pritisk v sredozemlju, eh, predvsem na vzhodu in kljub vsemu še vedno nismo dosegli ravnovesja med solidarnostjo in pravično porazdelitvijo odgovornosti. Na ta način bi bile razbremenjene države, ki so na zunani meji Evropske unije. Ne smemo pa ostati talci te politične situacije v določenih državah, članicah. Prav tako se vprašanja ne smemo lotevati na rasističen način. Mm, treba bo doseči napredek še pred volitvami maja, zato da državljanom pokažemo, da jih Evropska unija ni pustila samih. Bil je sicer dosežen napredek pri pogajanjih o dablinski uredbi. In če ne bomo eh, napredka dosegali še naprej, eh, bomo samo pomagali eh, tistim, ki tih otapijo ljudi sedem zakonodajnih predlogov imamo o azilu in vse te je treba sprejeti skupaj v svežnju, ne glede na eh, državo članico. Poleg tega je pomembno, da se pregleda Dublinsko uredbo še pred majem leta 2019. Potrebujemo pa tudi nek eh, začasni mehanizem za solidarnost oziroma vsega, specifičen program za državo gostiteljico, glede na potrebe posameznih držav. Tako, da bomo zagotovili uh, ustrezno preselitev in pa premestitev po posameznih državah. Ta začasni mehanizem bi po grškem mnenju moral vsebovati sedem nujnih elementov ta mehanizem je povezan tudi z notranjo dimenzijo migracij. Solidarnost je temeljno načelo v Evropski uniji. Prav tako to predstavlja uh, zakonsko obveznost in treba bi bilo zagotoviti solidarnost z državami, ki so pod največjim pritiskom. Spominjam se, da je ena država, pa je ne bom omenil, leta 2015 v znak solidarnosti poslala vilice in nože v Grčijo. To ni tisto, kar potrebujemo, mi pri Borže imamo. To, kar nam manjka na področju solidarnosti, mora biti prilagojeno potrebam um, držav, ki so uh, na prvi bojni črti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 stiskor. Vedeti moramo, kdo nosi odgovornost, zakaj. Prosilci za azil morajo v tem sistemu tudi imeti zagotovljeno učinkovito in hitro obdelavo njihovih prošenj. V vzhodnem sredozemlju in osrednjem sredozemlju je potrebno hitro uveljaviti ta mehanizem, kajti to so glavne poti za begunce in migrante, še prav posebno v osrednjem sredozemskem prostoru je to zelo jasna težava v Italiji, naprimer pa tudi v Španiji. Nadalje, države članice, ki si to želijo, bi morale imeti možnost sodelovati prostovoljno pri tem mehanizmu, ampak takoj, ko se odeležujejo prostovoljno, se morajo držati obvez. Vsaka država članica nadalje dobi določen odstotek beguncev in to mora biti določeno po številu prebivalcev in po višini BDP. Vse države članice nadalje, ki sodelujejo pri tem mehanizmu, morajo prevzeti skupno tudi odgovornost, kar se tiče sprejema, preverbe prošnje za azil in integracije prosilcev za azil, pa tudi vračanje tistih, ki ne bodo imeli zaščite. Poleg tega morajo pristojni evropski organi zagotoviti finančno in tehnično pomoč pod vodstvom Evropske komisije. Torej, držati se moramo sledečega. Tiste države članice, ki bodo sodelovali pri tem prehodnem mehanizmu, morajo dobiti podporo. In to z vrsto postopkov. Tiste države članice, ki ne bodo sodelovali, pa morajo računati na nek, neko obliko sankcij. Potem pa tudi, kako bi naj izgledal screening, razlikovanje med begunci in tistimi, ki to niso, ki so ekonomski migranti. Na ravni EU nimamo takega mehanizma screeninga po jasnih kriterijih. Grčija je mnenja, da bi preverba prošnja vsebinsko, pa tudi kar se tiče pravice do zagotovite, dobite prošnje za zil, morala biti izdajena na objektiven način. Dokler tega nimamo, moramo seveda vedeti, kdo nosi odgovornost za screening. Država članica, agencije za begunce ali kdo drug. To moramo jasno določiti. Poleg tega se morajo države članice dogovoriti tudi o tem, kdo ima pravico do azila in mednarodnega varstva in to po mednarodnih pravilih. Spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje, enostavno ne smemo več dopuščati, da ljudje v puščavah Severne Afrike in v sredozemlju izgubljajo svoje življenje ali tvegajo svoje življenje. Še vedno imamo ljudi, ki že se želijo izseliti zaradi podnebnih sprememb, zaradi ekonomskih razmer ali je zaradi vojn in sporov. Pomembno pa je, da država spremljica teh oseb te tudi zaščiti. In najti moramo tudi poti za zakonito, za zakonite migracije. Potrebujemo prožne, bolj humanitarne določbe za take migracije, da bomo se lahko borili proti tihotapskim verigam. In za konec še nekaj premislekov, kar se tiče prihajajočih evropskih volitev. Prvič imam priložnost, da govorim o vašem odboru. Evropa je ravno danes pred velikanskimi izzivi, tudi zaradi begunskih in migracijskih pritiskov. In vedno moramo izpostaviti, kako pomembna je demokracija in pravna država. Kako pomembna je legitimnost demokratične strukture Evrope. Evropa je prostor, kjer se o težavah lahko govori in se jih lotevamo. Točno v tem trenutku smo v težki politični krizi. Migracijska problematika je tema, ki bo v nekaterih državah članicah v predvoljenem boju igrala pomembno vlogo. Rad bi torej tukaj izkoristi to priložnost in se obrnil na vas, poslanke in poslance Evropskega parlamenta. Ne smemo dopustiti, da se rasizem in ksofenofobija širita še naprej. Tiste sile, ki zagovarjajo nacionalistično politiko, tiste moramo spomniti na skupne vrednote in načele, ki jih imamo. Še naprej bo potrebno sodelovati tesno z Evropskim parlamentom, kajti Evropski parlament je demokratično dodelovanje glasovanja ljudi v Evropski uniji. Skupaj z Evropskim parlamentom bomo iskali evropske rešitve za tiste težave, ki so nam skupne na podlagi solidarnosti in na podlagi mednarodnega prava. Mislimo, da bo samo potem Evropa si lahko zaslužila pojem solidarnost. Hvala lepa. Zelo veliko je bilo o razmerah v Grči, pa tudi o skupnem nazivnem sistemu in o sistemu, s katerim se ukvarjamo tukaj parametru. Hvala lepa za to. Tako, sedaj pa poslanke in poslanci, če imajo vprašanja, pripombe, po vrstnem redu začenja gospa Spinelli, prosim. Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa grškemu ministru, da se redno odeležuje sej našega odbora. Mimo grede, mislim, da je zdaj veliko bolj nujno kot kadarkoli prej, da se organizirajo srečanja z vsemi državami, ki se soočajo z migracijskim pritiskom. Gre za države, ki so v sami prvi liniji. V mislih imam tudi države, ki vodijo predvsej problematične politike na tem področju, naprimer Italija. Te politike so veliko bolj problematične kot politike, ki jih izvaja Grčija. Imam pa par vprašanj za ministra. Zanima me Dublinska reforma. Ta govori o prehodnem mehanizmu. ko gre za dublinsko reformo, me zanima malo bolj podrobno, kako potekajo razprave v svetu, kakšne so razmere v državah v prvi bojni liniji, kakšni so odnosi med temi državami, zlasti med Grčijo in Italijo. Kar nekaj ovir se sicer pojavlja pri reformi Dublina 3 omenja se, kot rečeno, prehodni mehanizem in tudi pri tem mehanizmu se bo našla skupinica držav, ki bodo proti. Še vedno se pogovarjamo o preselitvi na prostovoljni osnovi. To je predlagal Evropski svet že junija. Mislim, da ta predlog ne gre v pravo smer. Kot Evropski parlament smo se zauzemali za nekaj drugega pri Dublinu 3. Če sem prav razumela, grškega ministra je predlagal neke vrste okrepljeno sodelovanje, ampak sodelovanje med kom. Kakšne bodo naloge v okviru tega sodelovanja? Potem je pa tu še vprašanje neformalnih dvostranskih sporazumov, tako imenovani administrative arrangements. Ti se kar množijo, države članice sklepajo to vrstna dvostranska sodelovanja na področju migracij. Poleg tega me skrbi tudi to, da se pojavljajo težnje, da ne bi ohranili določenih varovalk iz trenutnega dublinskega sistema, kar pomeni, da stopamo korak nazaj pri določenih točkah, vsaj pri Dublinu 3. Potem pa še Evropski odbor za socialne pravice, tam je bila sprožena kolektivna tožba januarja. V tem okviru se izpostavlja predvsem to, da ni dovolj namestitvenih oziroma sprejemnih zmogljivosti, da sistem ne deluje za mladoletnike brez spremstva v Grčiji. Zlasti to velja za mladoletnike, ki se znajdejo na otokih v Egejskem morju. Zanima me, kako gledate na to uloženo tožbo pred Evropskim odborom za socialne pravice. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. To vprašanje o Dublinu. Tukaj bi lahko šli nekoliko globlje, kot je bilo tudi že implicirano. Nekaj za to, da bi torej razbili ta svežen. Poznate stališče parlamenta, ampak če lahko poveste več o tem, kaj točno mislite, da se dogaja na tem področju, to bi bilo zelo koristno, kolikor lahko poveste. Gospa Vekstrem je poročevalka za Dublin. Chair. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, gospod minister, za to, da ste z nami. Mislim, da ste zelo pogumen mož. Še vedno govorite o solidarnosti, ki pa običajno ni beseda, ki se uporablja z moje strani ali strani kogarkoli, ki delamo na področju migracije, kajti solidarnosti med državami članicami danes pravzaprav ni ne na področju migracij. Skoraj da na vseh drugih področji zdravil, živil, kemikali in drugih področji seveda nas obstaja, na področju migracij pa ne. In zelo veliko je dokazov za to, tako da ste zelo pogumni, da še vedno govorite o solidarnosti. Grška beseda, ta solidarnost, ta linki. Zelo lepa beseda. Mislim, da bi bilo možno govoriti o solidarnosti tudi na področju migracije. Kot veste, je bil parlament enoten, dve tretjini parlamenta za besedilo, ki bi lahko bil kompromis za reformo tablinske uredbe. Ampak po mesecih in da se sedaj letih sem ugotovila tudi, da smo blokirani. Dokler je 5-6 držav, ki blokirajo enostavno smo v slepi ulici. Kot je dala gospa Spinelli, in to ste omenili tudi vi, ne da bi to jasno povedali, morda bi okrepljeno sodelovanje bila pot naprej. In potem bi morali zagotoviti, da tisti, ki ne sodelujo pri konkretnem delu, pri premeščanju ljudi, se lahko si lahko plačajo izstop iz tega. Tako bi potem vključili vse. Mislite, da je to možen način, možna pot naprej? In to bi potem vse zagotovilo, da, da danes, ko imamo zelo, zelo nizko število novih prišlekov, 2015 je bilo 25 milijona, lani pa 19 tisoč, ali ni to zelo dober kontekst? da bi države, premijeji se pogovorili med sabo in spostavili evropski azilni sistem, ki bo zadoščal realnosti. Res je, da čeprav je dotok na najnižji ravni kadarkoli, še vedno poprečno šest ljudi umre v sredozemlju vsak dan. Vsak dan letos naj si gre za ponedeljek ali nedeljo. Vsak dan šest ljudi izgubi življenje. In s tem smo iz sredozemlja naredili velik množični grob. In potem nadalje. Vem, da kroži veliko govoric, ker svet, milo rečeno, ni preveč pregleden. Ljudje veliko stvari domnevajo. Veliko domnev je šlo v smeri, da Grče blokira zadeve. Mislim, da je dobro, da jasno poveste, da je Grče del rešitve, da Grče prispeva, kajti to je resnica. Želim izpostaviti to, da je pomembno to izpostaviti tudi v svetu, da Grčija resnično sodeluje s to institucijo in svetom pri poti naprej. Hvala lepa. Fair, I, I Hvala lepa. Slišal sem ministra v svetu, kako je branil Dublin prejšnji teden. Tako da lahko to potrdim. Za tudi jaz in svežen. Gospod Kirkos, prosim. Hvala lepa. Še enkrat nas spomnim, na to, da vaš obisk in obisk gospodina Gavrno je bil zelo pomemben, lahko ste si resnično gledali, kakšne so razmere in zagotovili ste tudi, da Grče ni sama. Dobrodošli, gospod minister. Vidimo vaš čas te grozovite podobe, ki ste jih naslikali tudi danes. Več migrantov in migrantov beguncev, ki zaprašajo za azil in ki so potem v spremnih taboriščih, več kot bi bilo možno. In ne pozabimo, ravno begunski tokovi iz Turčije pomenijo velik pritisk. Poleg tega vidimo vedno večjo napetnost med tistimi, ki živijo. Na določenem ozemlju lokalnim prebivalstvom in begunci. In tu če ima ključ do rešitve pri tem. Imamo veliko struktur za sprejem, ampak naval je prevelik. In to še v državi, ki je v ekonomski krizi, kot je Grče. To je prevelik izziv. Po drugi strani pa vidimo, da na evropski ravni sicer se kaže solidarnost, ampak nimamo pa celovite politike in tudi nimamo skupne zunanje politike, niti ne skupne ekonomske politike v EU ko bo ta mehur begunske migracijske politike počel, bomo šele videli težave. Potem bo veliko ljudi ostalo na ulicah in potem bomo lahko videli težave pred našimi očmi. Vprašanje za vas pa je sledeče. Če nam ne uspe uveljaviti predloga Evropskega parlamenta o spremembi Dublinske uredbe, ali bo sploh možno potem uvesti to okrepeno sodelovanje? domnevamo, da se bodo zadeve razvijale tako, kot kaže. Koliko časa bo Grčija še lahko zdržala in kaj bi to potem pomenilo za državo, ki se te težave ne bi več mogla letevati praktično? Kaj bi to pomenilo za Grčijo, pa tudi Evropo celoti? Eh, Hvala lepa, gospod Kirkos. Gospa Stevens. Thank you, Chair. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa grškemu ministru Vistasu. Hvala lepa za to, da ste delili vaše izkušnje, kar se tiče učinkov migracij na Grčijo. Rada bi vedela, kako reforma skupnega jezinega sistema vpliva na države članice, ki so najbolj izpostavljene kako je torej to vplivalo na vašo državo kot glavno destinacijo za veliko migrantov. Specifično vprašanje. Načela varne države izvora in varnih tranzitnih držav v azilnem postopku pravijo, da prošnje migrantov, ki prihajajo na primer iz Turčije, se lahko hitro obdelajo zato, da se jih hitro vrne vrne nezakonitega priseljenca po hitrem postopku, če smem to tako imenovati. In ta načela so tudi del grške zakonodaje, ki tudi učinkovito in dejansko izvaja sporozum med EU in Turčijo. Torej, mi lahko prosim poveste, kako sporozum Turčja EU potem hitrem postopku pliva na prihod beguncev ali druge države članice tudi sledijo takemu pristopu, tudi kar se tiče sporozuma o sprejemanju z vsemi državami, koli se razumlja, da bi hitro vračali begunce po hitri preverbi njihovih prošenj. To je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa je krajše. Koliko migrantov je bilo dejansko vrnjeno Turčiji po pogodbi in zakaj je to število tako nizko? Hvala lepa za vaš odgovor. Okay, and, uh, Hvala lepa, gospa Kodricka. Tak, oczywiście mm, e, gratuluję panu ministrowi, że z dnia na dzień Grecja staje coraz. Hvala lepa. Čisti tam vam, gospod minister, kajti vidim, da se Grčija vedno bolj sooča s pritokom migrantov in vedno manj jih je. Torej, kar se tega tiče, smo nalogo nekoliko poenostavili. Tudi sama pa se zanimam za razmere v svetu. Torej, kar se tiče tega, da bi radi razdrobili tablinski svežen. Moje vprašanje ministra, kdo dejansko želi tako razdrobitev, katera država in kakšna je možnost, da bi ta svežen ohranili nedotaknjen, obstaja možnost, da bi svežen ostal nedotaknjen? In potem še drugo vprašanje. Gospod minister, dejali ste, da bi Frontex moral ukrepati. In razumela sem, da bi moral Frontex delovati bolje. Morda gre za tehnično vprašanje. Ampak, če imate kakšno zamisel, kako bi lahko olajšali delovanje Frontexa, potem prosim. No, to povejte. In za konec zadnje vprašanje. Migracijski val upada, pritiska je vedno manj, tudi kar se tiče Grčije. Ampak na mejah pa je pritisk vedno večji. Kakšen je razlog za to, zakaj je tam vedno več oseb? Hvala lepa. Ostalo vprašanje so najboljše. Katera država članica, katere države članice so krivci? Verjetno odgovora na to ne bomo dobili. Kako sem to videl, prejšnji teden pa vam bom povedal kasneje. Čudica Argentini, prosim. You, Today... Hvala lepa, predsednik. Danes je odbor proti mučenju Sveta Evrope pripravil poročilo o razmerah v Grčiji kar se tiče migrantov in prosilcev za azil. Zelo nujne formulacije so imeli, kar se tiče policijskih postaj, kjer migrante zadržujejo tedne in celo mesece na samo enem kvadratnem metru s pomankanjem hrane in drugih vprašanjih. In minister o tem ni govoril. Mislim, da bi to bil logični trenutek, da minister pregovori tudi o tem, poročilu odbora za preprečevanje mučenja sveta Evrope. Okay, thanks, And... Hvala lepa, Judith. Gospa Sirova. Oh, uh, ne... Hvala lepa, predsednik. Gospa Šojdrova, pozdravljam vas. Mim je Mihajla Šojdrova. Pred 14 dnevi sva se videla. Hvaležna sem za čas, ki ste ga posvetili tistemu sestanku. In verjetno veste, da podpiram določeno pobudo v imenu Češke republike. Naj pa podam pripombo na to, kar sem slišala od vas. Specifično bi rada omenila prizadevanja tistih, ki delujejo na terenu, ki sodelujejo z družinami, otroki in zelo na profesionalen način izvajajo svoje naloge. Pogosto so prostovoljci, ki spremajo migrante. Vem, veliko migrantov čakali zelo dolgo na reševanje. Pravšen, to ste sami omenili. Razumemo razloge za to, pa vseeno. Ti ljudje pogosto eh, govorijo o neprijetnih razmerah, ko so tako rekoč v leru in samo čakajo na rezultat. Naj podam pripombo na to, kar je dejala kolegica Kodricka ravno kar. Imamo del Maje, kjer število migrantov narašča. Od 200 do 500 tisoč imigrantov bi naj vsak teden prečkal to mejo. To se mi zdi zelo visoko število. Zanimajo me vaše ocene. Oprostite, slišala sem, da je to 200 do 500 na teden. Torej, mislim, da lahko menimo, da nimamo migrantov, ki bi samodejno dobili mednarodno zaščito, kajti pripričana sem, da ni eritrejcev niti sircev. In to potem zadeve precej zaplete. Kako pa bomo vrnili te ljudi? Naj podam pripombe tudi na besede mojih predhodnikov. Vemo, vedno več je tistih v naših državah članicah, ki pravijo, pomagajmo tam, kjer težave rastejo, nastajajo. Revščina, nasilje, pomagajmo v regijah na kraju samem. Ne moramo reševati težav celotnega sveta s tem, da gostimo vse te ljudi v Evropi. Kaj ti naša naloga pomagati tistim, ki resnično potrebujejo našo pomoč, postaja vedno bolj zapletena. Želimo pa pomagati. Veliko ljudi beži pred vojno, pred političnim religioznim pregavnom, in želimo imeti dovolj možnosti, da pomagamo tem ljudem, tem migrantom. Vendar pa, če vidimo, da število migrantov, ki po ženevski konvenciji niso upravičeni do samodejne mednarodne zaščite, če vidimo, da to število narašča, potem naroga za nas postane težja, da pomagamo tistim, ki pač to pravico imajo. Potem naj omenim še vprašanje otrok ki potujejo sami. To ste tudi vi omenili. Naj opogumim Grčijo, da uporabi pobude, ki že obstajajo in da naj pomaga tistim otrokom, ki morda želijo priti v Češko republiko in naj uporabijo to zaščito, kajte vemo, da so otroci še prav posebno ravnljivi, ko potujejo sami brez vsega spremstva odraslih. Hvala lepa. Vem, da počnete vse, kar je vaše moči za njihovo zaščito. Še kdo? Sem koga izpustil? Ne? Tako, minister. To, kar smo zelo, zelo dobro časovno, zelo nas zanimajo te razmere. Vem, da je veliko izzivo, veliko izzivo je stiko z vami na tem področju in poročali bomo tudi kolegom v Boru Deve. Gre pa tudi za zanimivo politično obdobje, kot so kolegi omenjali, svetu, Dublin. To je zelo zanimivo, tako da prosim, odgovorite, kolikor se le da na vprašanje. Prosim. Eh, Hvala lepa za vsa vprašanja. Naj povem, da se bom osredotočil na dve področji. Najprej gre za vprašanje, kakšne so razmere trenutno v Evropi, v ravni sveta in drugi del bo zadeval migracijsko begunsko problematiko in trenutno stanje. In tega se bom lotil najprej. Torej, razpravljamo o spremembi Dublinske uredbe že približno dve leti, morda že dlje. Dublin 3, tako rekoč, se je začel že 2015, potem pa se na zakonodaji ni uporabljalo. Več kot dve leti že govorimo o prenovi. In vsakokrat, ko določena skupina držav, naprimer države Višegrada, in to želim odkrito povedati, ko določene skupine, države, ne podprejo niti predlogov, ki sploh ne pomenijo velike novosti. Predlog Bolgarije, kaj je zapisano v tem? Zapisano je, da če določena država ne zmore več obdelati vseh prošenj, ker ima na mesto 100, 140 vprašanj, to je preveč, potem se preveri, se skuša ugotoviti, ali bi to lahko prevzela katerakoli druga država. Po 15 dneh pa mora biti potem končno sprejeta odločitev in če je odločitev negativna, potem dobimo odločitev komisije. Torej, to se ne sprejema kar tako enostavno. Bolgarsko predsedstvo. je veliko ukrepov oblikovalo na prostovoljni podlagi. In zato pravimo, da torej sedaj čakamo na predlog Evropskega parlamenta. Ta predlog ima določeno obvezo, skupno odgovornost, kar se tiče solidarnosti. In mislim, da moramo pojem solidarnosti uporabiti. Solidarnost bo tako ali tako morala prevladati. Druge poti ni. Kdor misli, da bomo z orožjem, z bombami, kakorkoli že. Zidovi uspeli zadržati ljudi, ki nujno želijo zapustiti svoje države, potem se lahko odpravimo na pot, na Euros. Tam imamo 2,5 km dolg zid, še iz prejšnjih časov in tam je veliko ljudi preplezalo to, ta zid in to doživljamo vsakodnevno. To jih ne zadrži. Poglejte si, torej, slike zmeje ZDA Mehika. Mislim, da ne smemo podpirati rasističnih ksenofobnih agent samo zato, da bi dobili več glasov voljivcev. To je vsaj moje mnenje. Kajmo torej, da se mora nekaj zgoditi. Nekaj moramo storiti. Obstaja strašna stagnacija na tem področju. Potem pa pride Evropska komisija in pravi, pri štirih od sedmih predpisov smo dosegli dogovor in to je res. In skušali bomo najprej napredovati na tem področju. Skušali bomo ločevati teme in nadevati tam, kjer smo že dosegli dogovor. Potem pa, recimo te štiri teme, kjer smo dogovor dosegli, so te teme del svežnja. In to so, naprimer, meni postopki. To zadeva samo mejne postopke, naprimer. To pomeni, da se bomo ukvarjali samo z eno razsežnostjo te problematike. In če potem izuzamemo te štiri teme, to pomeni, da potem prenova davnjske uredbe se prelaga na svetega nikoli. Torej, nikoli to ne bo postala realnost. In tudi gospa Wikström je to dejala. Pri vseh teh temah, pri veliko temah, ugotavljamo, da postanemo solidarnost kot prednostno nalogo, pri imigracijah pa ne. To pomeni, da je to pomembno za države, ki vodijo nacionalno politiko. Ne bom imenoval državo, ampak to je politika, ki gre v breme tistih držav, ki so mejne države, ki so najprej spremljajo posilce za zile in so potem veliko krat tudi končna destinacija. In potem, seveda, če jim ne uspe v določen državi, poskušajo iti begunci naprej v Nemčijo in na Švedsko. Odgovornost se torej ne porazdeli in zato hočemo solidarnost, da bodo vsi lahko pridobili milijon in pol beguncev je prišlo leta 2015, pa ni možno teh beguncev porazporediti v Evropi pol milijarde prebivalcev. Mi imamo 10 milijonov prebivalcev, imamo sedaj 75 tisoč beguncev, ki so od leta 2015 pri nas. Pa potem še dodatno 550 tisoč tistih, ki so že od 90 let v Grčiji. To je torej moje vprašanje. In potem se seveda zastavlja vprašanje, kako bo vse skupaj šlo naprej. In naj povem še nekaj, tega se nisem drznil reči niti grškemu premijeju. Predlagal bom, da Grčija glasuje za, za mehanizem, ki bi prispeval k temu, da bi število smrti v sredozemlju upadlo. Dobro če bi dejal, da moramo nameniti lastna sredstva za eno službo in za nadzor sredozemljo, bi to ne bilo prav. Tega ne bom rekel, ne bom tega uporabljal kot sredstvo za prisilo, kajti človeško življenje nam enostavno veliko pomeni. Potrebujemo pa tudi nek pravni postopek. To pomeni, da se držimo predpisov, istočasno pa potrebujemo tudi solidarnost. Ko se lotimo razprav in to zelo odkrito povem, v naslednjem začetnem finančnem okviru, potem bomo morali imeti konkretne ukrepe za tiste države, ki niso pripravljene sodelovati pri tem mehanizmu solidarnosti. Kar se tiče migracij, seveda. Ampak konec koncev ne gre za vprašanje denarja. Ročena država pravi, sem pripravljen zagotoviti sredstva, ne bom pa prevzel beguncev. Tako pa to ne deluje. To ni prava solidarnost. Solidarnost pomeni, prevzema se odgovornost skupno. Grče in ostale mm, države tudi prezemajo večji delež odgovornosti. Torej, gotovo lahko preverimo in rešimo 20 do 25 tisoč prošenj za zim na leto, kar se tiče kapacitet. Mi pa jih imamo več kot 60 tisoč, tako da smo resnično na meji tistega, kar naši organi še sprejemajo so še sposobni obdelati. Samo kar se tiče preverbe prošen za azil. Gospa Spinelli je dejala tudi, da nimamo skupnega azilnega sistema in da nimamo sistema, ki bi odgovornost pravično razdelil. Po mojem mnenju bi to resnično lahko vodilo do tega, da bi to ogrozilo enotnost Evrope na splošno, naprimer nacionalno politiko. Za nas gre v bistvu za to, da najdemo evropsko rešitev. Naj ponovim. Mi kot Grčija, gotovo nismo stotstotno zadovoljni s predlogom bolgarskega predsedstva, ampak to smo sprejeli kot podlago za pogajanje, da bi dosegli korak naprej v iskanju rešitve. In to se nam zdi odločilnega pomena. Veliko ljudi pravi, da Grčija ne bo dopustila, da se postopek nadaljuje. Ne sprejemamo postopka, kot je dejal gospod Kirkos. Že šest mesecev se v bistvu prepiramo, zakaj točno gre. Če bomo resnično poslali vojsko na meje, je to tisto odločilno? Ali je to ženevska konvencija, ki mora biti odločilna? Konec koncev. Vsakdo, ki da prošnjo za azil, ima pravico, nihče mu te pravice ne more odzeti, da to pravico tudi izvede, da poda prošnjo. Tega mu ne more nihče prepovedati. In ko skušamo pomagati, stvariti pogoje v Evropi, da bi ta zanimiv postopek tekel kar se da hitro. Je to drugo vprašanje, pa glavno vprašanje pa je, da poskušamo okrepiti pristojne organe, tako da bodo lahko obdelali prošnje za azil. Dejala, dejal sem že, da smo lahko zelo znižali število dni za odrav, prošen na 68 dni, torej ne drži, da blokiramo postopek. Ampak nismo pa za politiko, ki bo samo navidezno želela ščititi zunanje meje. Torej, politika, ki bi smatrala begunce in migracije za grožno odzunaj. Tega ne moramo sprejeti. Mislim, da obstajajo ljudje, ki potrebujejo pomoč in moramo videti, kako najdemo rešitev. Potem vračanje. Mislim, da je Grčija venila 318 ljudi, 2018, 2017 nekaj manj, to seveda tudi ni enostavna zadeva. Mednarodne organizacije, pa tudi UNHCR, pa tudi nevladne organizacije, obstajajo in to so vse ljudje, ki seveda se spoznajo na to temo. To so osebe, ki vedo, zakaj gre. In poskušamo torej izkoristiti vse možnosti, ko bomo končno morali priti do ločitve, da se odločimo za vrnitev. Najprej potrebujemo politiko reševanja, politiko sprejemanja, kolikor je to nam mogoče, in potem potrebujemo tudi politiko za preverbo azilnih prošenj, ki so bile upravičeno zastavljene in podane. Mislim, da je potem prišlo do napake. V bistvu sploh nisem govoril o Frontexu. No, verjetno je to bila napaka. Frontex, predlog Frontexa, je tudi predmet razprave ministrov trenutno. In tudi tukaj je zelo veliko pravnih zadev, ki so povezane tudi z mandatom Frontexa. Kaj lahko povem glede tega? Sledeče. Frontex mora izvajati tisti del uredbe, kjer je zapisano, da Frontex mora sodelovati še prav posebno pri operacijah iskanja in reševanja. In potem še zadnje vprašanje, ki je bilo zastavljeno, to pa je povezano s pravnimi inštancami. Mislim, da je bilo v obdobju aprila do avgusta moč opaziti povečano število beguncev na kopenski meji s Turčijo. V območju evro je bilo včeraj 90 oseb pridržanih. Mi se resnično trudimo, da bi te osebe lahko tudi čim hitreje bile prepeljane v registracijske centre. Gospod Kirkos je tudi zastavil vprašanje. Mislim, da si ne morete niti predstavljati, kakšne so razmere. Problem je predvsem v tem, da nimamo na voljo evropske rešitve. Če bi imeli evropsko rešitev, bi verjetno bilo laže, tako pa smo države v prvi liniji najbolj obremenjene in same plačujemo ceno za to. Sam se sicer trudim, da bi našli rešitev, to je moj cilj. Torej, naša dožnost je, da najdemo skupno evropsko rešitev, ki bo temeljila na mednarodnem pravu, na ženevskih konvencijah in seveda na prvem dogovoru iz Marakeša. Vsak pa mora seveda prevzeti tudi svoj del odgovornosti in opraviti svoj del naloge. Mi skušamo razrešiti obstoječe težave v Grčiji. Seveda obstajajo težave v Grčiji. Težave imamo na področju sprejema. Danes je problem predvsem na otoku Samos. Dve leti nazaj je bilo na Idomeniju, prej v Pireju in tako naprej morja, lani poleti, morja danes ni več. Problem sem zaključil. Hvala. Uh, Najlepša hvala, gospod minister. Hvala lepa tudi vsem kolegicam in kolegom, ki ste sodelovali v razpravi. Vsi člani verjetno ne vedo, da smo bili z vami in z vašo ekipo res v tesnih stikih v teh težavnih časih, ko se pojavljajo krize na otokih, pa tudi drugod. Hvala, da ste se z nami pogovarjali o Dublinu in tudi o političnih razmerah. Hvala, gospod predsednik. Vsak član vašega odbora, vsak član Evropskega parlamenta lahko pride seveda v Grčijo, toplo vabljeni, ampak pridite ne samo zato, da obiščete morjo, temveč tudi druge centre namestitvene centre. Ti namestitveni centri, zlasti na kopnem, pa tudi na otokih, so v dobrem stanju. Še enkrat hvala lepa, gospod minister. Nadaljujemo čez minuto. Prosim, da pripravite svoje glasovalne kartice. Vamos ver se tu anexa isso. 15 um, čez 11 uro nadaljujemo z glasovanjem, tako da prosim, da se pripravite. Um, kolegice in kolegi, bi prosim sedli na svoja mesta, zato da nadaljujemo z glasovanji. Točka 11. Pri točki 11, kolegice in kolegi, gre za izvedbeni sklep sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Združenem kraljestvu ne gre za elektronsko glasovanje, ampak prosim, da se kljub temu posedete, samo usedite se, nikar se pri tem ne poškodujte. Skladno s pravilom oziroma členom 51a predlagam kot predsednik, da se poročilo sprejme brez sprememb, razen če politične skupine ali člani ki dosegajo vsaj minimalni prak v Pragu, to je 10 odstotkov, to je 6 članov, ugovarja predlaganemu postopku. Sicer predlagan postopek sprejmemo, če nihče ne nasprotuje, potem je to poročilo sprejeto. Torej, poročilo kolege Škripka smo s tem sprejeli. Čestitke, gospod Škripek, kje pa je? Točka 12. Vse moram prebrati, kolegice in kolegi, se upravičujem gre za točko 12, dogovor s kraljevino Norveško republiko, Islandijo, Švicarsko konfederacijo. No, zdaj je primeren trenutek, da se posedete, ker imam dolg naslov za prebrat. Republika Islandijo, Švicarsko konfederacijo in kneževino Lihtenštajn o sodelovanju navedenih držav pri Evropski agenciji za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov z področja svobode, varnosti in pravice. Skladno s pogodbo o delovanju Evropske unije je sodelovanje pridruženih držav članic pri delu agencij in pri operativnih informacijskih sistemov, kot so EULISA. Nujen korak, ki ga moramo storiti, predvsem skladno s šengenskim pravnim redom, z Eurodakom in podobno, samo tako lahko te države sodelujejo pri obsežnih informacijskih sistemih. Let 2018 je bil sprejet nov predlog v zvezi z EULISO, tudi kar zadeva dostop do teh sistemov. Koordinatori so se 27. septembra strinjali, da se uporabi poenostavljen postopek, člen 51. Gospa Makovej je poročevalka. Pri tem dosegu gospa Makovej bi želeli kaj povedati. Kje pa sedi gospa Makovej? Spoh v dvorani, mi je ni v dvorani prav. Kot predsednik bi torej na podlagi člena 51 predlago, da se poročilo sprejme brez spremen prazen, če člani ali politične skupine, ki dosegajo saj minimalni prak v odboru, to je 10 odstotkov oziroma 6 članov, nasprotujejo predlaganemu postopku. Sicer pa je sprejeto. Kdo govarja, ne, potem lahko to poročilo sprejmemo čestitke gospe Makovej. Zdaj pa prehajamo na elektronsko glasovanje. Najprej Resolucija o razmerah v zvezi s pravno državo in bojem proti korupciji v Evropski uniji, zlasti na Malti in Slovaškem. Poročevalka je gospa Intveld. Sofi, želiš še karkoli dodati? Ne. Potem pa nadaljujemo z glasovanjem. Najprej odstavek 4. Glasujte, prosim. vote is closed. Konec glasovanja sprejeto. Odstavek 21 glasujte, prosim. The vote is closed. Konec glasovanja sprejeto. Odstavek 21 z dodatkom besed in Bolgarija glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 25, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 26, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 30, glasujte, prosim konec glasovanja. Sprejeto odstavek 32, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 41, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. In še končno glasovanje, glasujemo po imensko. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. 40 za, 7 proti, 6 vzdržanih glasov. Čestitke poročevalki. Zdaj pa prehajamo na predlog sklepa sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije postanejo pogodbenice konvencije Sveta Evrope o celostnem pristopu k varnosti, zaščiti in storitvah na nogometnih tekmah in drugih športnih dogodkih. Poročevalka je Silvija Ivon Kaufmann. Želiš morda besedo? Je ni v dvorani? Je ni? Se upravičujem, danes res slabo vidim. Očitno kolegice ni, glasujemo. Gre za eno samo glasovanje. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejeto 38 za, 3 proti, 1 vzdržan glas čestitke. Točka 15. Gre za trženje uporabo predhodnih sestavin za eksplozive. Poročevalec je gospod Mamikins. Naj povem, da gre za konsolidirano različico začasnega sporazuma, ki je bil sprejet v medinstitucionalnih pogajanjih. Poročevalec, želite besedo? Ne, prav potem pa glasujemo. Eno samo glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zelo dobro, Andrej, 52 glasov za, nihče proti, nihče se ni vzdržal. Sem vesel, da sem porabil toliko časa za ta trialog, je bilo vredno. Hvala lepa. No, noben od mojih trialogov ni nikoli tako enostaven. Naslednje poročilo. Oblikovanje sklada za notranjo varnost, Monika Holmajer je poročevalka. Želite besedo? Ne, potem pa gremo na kompromisni predlog 16, ki pokriva 20 in 21. S ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. Predlog 137, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. 138, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. 139 glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromisni predlog 16a. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog 18. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 150 in 24, identična sta, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Predlog 25, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 153. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog 19. Glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejet. Kompromisni predlog 20, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejet kompromisni predlog 21, glasujte prosim. konec glasovanja. Sprejet kompromisni predlog 17. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet kompromisni predlog 22. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Tudi ta je sprejet. Kompromisni predlog 23. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejet kompromisni predlog 24. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet kompromisni predlog 25. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet predlog 220. Glasujemo. Ne, se upravičujem, predlog 222. 222 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Bač 14. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog 26. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 230. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet predlog 234. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Ne se upravičujem, ILS ima en plus preveč, če bi, prosim, nekdo omaknil svoj glas. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 242 glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromisni predlog 27. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 247. Ne, se upravičujem, 248. Predlog 248. glasujemo o predlogu 248. Se upravičujem, stremim v poročevalko, očitno ima nad mano takšno moč. Zavrnjen. Pozorni moramo biti. 249. Glasujemo. Se upravičujem. Hvala, Birgit. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromisni predlog 28. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 250. Konec glasovanja. Se opravičujem sam sem storil napako. Sprejet. Predsednik se zdaj javno posipa s pepelom. Predlog 251 glasujemo. Bom bolj pozoren. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog 29 glasujemo. ni vam treba početi tri ali štiri stvari sočasno, vi samo na gumb pritiskate. Veliko teže je predsedovati, kot to izgleda, to sem samo želel povedati. Dobro, konec glasovanja. Sprejet. Predlog 256. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 49. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog 30. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog 31. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 53. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 265 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 54 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet predlog, ne, kompromisni predlog 31a glasujemo konec glasovanja. Sprejet. Predlog 268 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. kompromisni predlog 32 glasujemo. Konec glasovanja. Se upravičujem, kolegi ELS ima spet en glas preveč. Dobro, konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog 33 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 60. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 35. Kompromisni predlog 35. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet kompromisni predlog 36. Glasujemo konec glasovanja. Sprejet predlog 300, ne, zmotil sem se. Smo pri kompromisnem predlogu 37, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet predlog 69, glasujemo. Konec glasovanja. sprejet. Predlog 327 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 328 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 329 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 70. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 330. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 331. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromisni predlog 38. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 300. Ne. Smo pri uvodnih izjavah. Kompromisni predlog 1. Uvodne izjave. Predlog 1. konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog dve. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 79 in 80 sta identična, glasujemo o obeh. Konec glasovanja. Zavrnjena. Predlog 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 83. Glasujemo. Triinosemdeset. Konec glasovanja. Zavrnjen kompromisni predlog 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 88. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 89. Glasujemo konec glasovanja. Zavrnjen predlog 90. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 91. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromisni predlog štiri, glasujemo. Konec glasovanja. Devetinosemdeset je bil sprejet, tako da dvaindevetdeset ni treba dati na glasovanje. Ali potem glasujemo dvaindevetdeset ali ne? Ne, dobro. Glasujemo. No, od 92 bi glasovali zgolj, če bi bil 89 eh, sprejet, dvojno zanikanje v formulaciji. Kompromisni predlog 4 smo že, zdaj pa predlog 95. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. 96 glasujemo. Konec glasovanja sprejet. Kompromisni predlog 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet kompromisni predlog 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 108. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 109. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 110. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Tudi sprejet predlog 119. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 118. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 121. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 122. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 123 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 10 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Ne, se upravičujem, sprejet. Predlog 125 glasujemo. konec glasovanja. Sprejet kompromisni predlog 10 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet kompromisni predlog 11 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet kompromisni predlog 12 glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromisni predlog 13. Ne, smo pri kompromisnem predlogu 13 ali kje. Se pravi, tistega prej smo zavrnili, zato glasujemo o predlogu 11. Predlog 11 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjen. Se upravičujem, bom bolj počasen. Smo pri predlogu 130. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Zdaj smo pri kompromisnem predlogu 13. Glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejet. Kompromisni predlog 14, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Identična sta predloga 14 in 133. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Predlog, kompromisni predlog 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Pač pet glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 136, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet predlog 17, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. In še končno glasovanje, glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto 44 glasov za, 10 proti, nihče ni bil proti. Čestitke poročevalki, gospe Holmajer. Uh, Želite kaj povedati? Da, zahvalila bi se vsem kolegom, poročalcem v senci za zelo konstruktivno vzdušje, ki smo ga imeli. Hvala tudi sekretarjatu odbora Libe za vso pomoč. Dobro, hvala vam. So colleagues said uh, we move on to the Kolegi, gremo naprej. Eh, gre za sklad za integrirano upravljanje meja, vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizume. V okviru tega sklada gre za poročilo Tanje Fajon. Preden bom Tanjo vprašal, če želi besedo, pa moram povedati, da imamo prošlo za ustni predlog spremembe k temu poročilu. Gospod Koeljo ga je podal. Ste tukaj, da? Po pravilu 1691 eh, je bil vložen ta ustni predlog spremembe. Ga želite prebrati, gospod eh, Koeljo, ali ga naj preberem jaz? Pri tem ustnem predlogu v zvezi z 11. členom eh, gre za to, da ne smemo preseči v proračunu 85 odstotkov dodelitve nacionalnih prispevkov. Eh, manj kot 90 odstotkov mora biti in manj kot 75 odstotkov eh, za druge države članice. Je to sprejemljivo za poročevalko, ni ugovorov? Dobro. O tem bomo glasovali pred 52. predlogom. I've got one here. Okay, colleagues, so we go to, um... Dobro, kolegi, začenjamo. 36, 49, B in 66 skupaj. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa kompromis o prvem členu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o. Ne, nismo še tam. Sto dvaindevetdeset najprej. Sto dvaindevetdeset. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja sprejeto. Zdaj pa 193. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa kompromis o členih 3 in 3a. Glasujemo. just see them as we go along. Vote is uh, closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o členu 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. kompromisov členu 5, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. 214 in 44 sta identična, eh, glasujemo obih skupaj. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 215, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto 216, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 217, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa kompromis v členu 5 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 220, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 221, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. AFED 12, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Bač 16, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno pač 17 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. E, kompromis o členu 7 budžet. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o osmem členu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o devetem členu glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o členu deset glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa ustni predlog, kot je bil predstavljen. Glasujemo o tem ustnem predlogu gospoda Koelja. Konec glasovanja. Sprejeto. 240. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno 241, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis o 12. členu, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. kompromis o členih 13 in 14. Glasujemo. Na 12. strani na mojem glasovalnem seznamu je to. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 271 glasujemo. Konec glasovanja. sprejeta. Kompromis o členu 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 279 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis o 20. členu glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o členu 22 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 287 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis o členu 23 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis o 24. členu glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis o členu 25 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis o členu 26 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis o členu 27 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis v členu 28 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis v 29. členu glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis v členu 30 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis v prilogi 1 glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto kompromis o prilogi dve, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis o prilogi tri, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Tristo devetinšestdeset in devetindevetdeset sta identična, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tristo sedemdeset, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis o prilogi 4 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis o prilogi 5 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis o prilogi 6 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis o prilogi 7, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o prilogi 8, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodne izjave. Kompromis o uvodni izjavi 1, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 125 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. AFED 2 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 2 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 126 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis o um, uvodni izjavi 4 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis o uvodni izjavi 5 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromisov v nizjavi šest glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o vodni izjavi 7 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o vodnih izjavah 8 in 8a nova glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, kompromis v vodni izjavi 9, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis v vodni izjavi 10, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis v vodnih izjavah 11 in 12, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, kompromis v vodni izjavi 15, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, predlog spremembe 13, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis v vodni izjavi 17, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromisu v vodni izjavi 18 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis v vodni izjavi 19 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Vodna izjava 20 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 155 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 18 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o vodni izjavi 22 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 160, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, bač 4, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, predlog spremembe 20, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis v vodni izjavi 26, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, bač 5, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 22, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 23 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis o uvodnih izjavah 31 in 31 a nova. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 164 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno, 165 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, AFET 4 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis o vodnih izjavah 34 in 34 A nova, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto, predlog spremembe 26, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 170, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o vodnih izjavah 37 in 38, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, budžet 8, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromiso v uvodnih izjavah 40, 41 in 42, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, predlog spremljive 29, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, kompromis o vodni izjavi 43, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis o vodni izjavi 45, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, predlog spremembe 32, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromisovodni izjavi 46 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis o vodni izjavi 49 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis o vodni izjavi 52 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, kompromis v vodnih izjavah 55, 56 in 57 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis o uvodni izjavi 58, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis, oprostite, bač 12 je še prej na vrsti, glasujemo, bač 12. Konec glasovanja sprejeto. Korvi so vodni izjavi 60, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa še poimensko glasovanje, torej končno glasovanje o tako spremenjenem poročilu. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto 41 za, 9 proti, 2 vzdržana glasova. Čestitam poročevalki Tani Fajon. Čestitke. Hvala kolegi. Zdaj pa gremo naprej na poročilo Dali. vzpostavitev sklada za azil in migracije. Amif. Sorry, Amif is such a special file that it had us, I got it. No, Amif je res poseben dosije, tako da sem ga dobil tudi v posebni obliki. Ni bil v moji običajni mapi. gre za vzpostavitev sklada za azil in migracije. Mirjam Dali je poročevalka, želite besedo, ne, potem pa kar takoj glasovanje, kompromis o navedbi ena, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o naslovu in uvodni izjavi 48, glasujemo. konec glasovanja, sprejeto. Kompromis o členih 1 in 10, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Kompromis o členu 2, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto člen 2 odstavek 1 točka C. Glasujemo. A, v svežnju o vsem tem glasujemo. V svežnju glasujemo o naslednjih predlogih sprememb. Od 297 do 200, oziroma 452 v svežnju, ste vsi glasovali? Konec glasovanja zavrnjeno. Predlog spremembe 453 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa kompromis o členu 3 in vodnih izjavah 12, 13 in 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa naprej. Kompromis o členu 3a novem. Glasujemo. konec glasovanja, sprejeto. Kompromis o členu 4, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. To je bilo glasovanje o kompromisu o členu 4. Zdaj pa smo pri predlogu 52, predlog spremembe 52. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa kompromis v členu 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis o členu šest. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa člen šest odstavek tri, predlog spremembe 349, 350 in 56, ti so identični, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Zdaj pa 352. Ne, ne, ne. Kompromis v členu 7. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis v členu 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa kompromis v sodni izjavi 51a nova in členu 9 brez odstavka 2 in brez odstavka 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis v členu 9, eh, drugi odstavek, prvi del. Glasujemo. konec glasovanja, sprejeto. Kompromis o členu 9, drugi odstavek, drugi del, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno. Kompromis o členu 9, odstavek 6, uvodna izjava 17, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa člene 11, odstavek 1.a, predlog spremembe 391, 391 in 392. Skupaj v svežnu bomo glasovali. 391 in 392 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis o členu 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o členu 13 brez odstavka 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa kompromis o členu 13, prvi odstavek, prvi del, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Zdaj pa kompromis o členu 13, prvi odstavek, drugi del, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis o členu 14 in vodnih izjavah 34 in 35 glasujemo. Mirjam je bil to plus, moraš više dvigniti palec. Dobro. Sprejeto kompromis o členu 15 in uvodni izjavi 31, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o členu 16 in uvodni izjavi 11, ta nova, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis o členu 17 in uvodni izjavi 38 nova glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o členu 17a nov glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromisu v členu 18 in vodni izjavi 40 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis v členu 20 in vodni izjavi 41. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o 21. členu. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto, kompromis v 25. členu glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis v členu 26 in vodni zavi 42 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, predlog spremembe 467 glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto, bač 16 glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto, predlog spremembe 468, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto, kompromis o členu 28, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis v členu 29 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis v členu 30 in vodni izjavi 54 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis v členu 30 in vodni izjavi 54 glasujemo. 490, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis o členu 32 in uvodni izjavi 56, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o prilogi 1, glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 528 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno kompromis v prilogi 2 in v vodnih izjavah 7, 8 in 9 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o prilogi 3 in v vodni izjavi 5b nova. Glasujemo. To je na 38. strani glasovalnega seznama konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa kompromis o prilogi 3.4.a. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. predlog spremembe 660 in 661, ki sta identična, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o prilogi 4, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, kompromisov prilogi pet, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, predlog spremembe 683, glasujemo. Konec glasovanja. 684. Zavrnjeno. Kompromis o prilogi 8, glasujemo konec glasovanja. Sprejeto. 165 e, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 164 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 166 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. V kompromisu vodni izjavi dve glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 169 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 170, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 171, glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja zavrnjeno. Kompromis v urni izjavi štiri, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Deve ena, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 175 ne, ta postane brezpredmeten devet, dve, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, devet, tri, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa kompromis o vodni izjavi pet, glasujemo. Konec glasovanja. Smo že skoraj na koncu. Sprejeto, zdaj pa kompromis urni izjavi 5a nova, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 178 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 12, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Kompromis v vodni izjavi 10, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. DV 11, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto kompromisov v urni izjavi 18, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromisov v urni izjavi 19, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 220, glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. 9, 13, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 221, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 222, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 223 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Bač 4 glasujemo. Oprostite, vsi smo že utrujeni, ampak o, pač štiri nam ni treba glasovati. Ne, ne, o tem ne glasujemo. Nihče ni upazil tega, ker smo vsi tako utrujeni. Zdaj pa kompromis o vodnih izjavah 21 in 22 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. skoraj smo že končali, zdaj pa 230 glasujemo. No, nismo že čisto pri koncu, samo malo upanja vam dajem. Konec glasovanja, zavrnjeno. 231 glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. 915 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Še 232 glasujemo. Tega sem skoraj izpustil, oprostite. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa kompromis v vodni izjavi 24 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 238 in 239 identična glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. DV 17 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, bač 6. Ne, o tem ne glasujemo. Gremo kar na DV18, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 241, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 242 ne. Predlog spremembe 243, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 919, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Kompromisovni izjavi 27, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisovni izjavi 27a, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisovni izjavi 27b, nova, glasujemo konec glasovanja. Sprejeto. 249 in 250 identična, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 26, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 251, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto, kompromiso vodni izjavi 30, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, kompromis v vodni izjavi 32, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, kompromis v vodni izjavi 33, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto sprejeto. Kompromis o vodni izjavi 37, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 34 in 277 sta identična. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 278 glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. 279 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 283 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 284 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. DV 24, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromiso v urni izjavi 55, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, pa še kompromiso v urni izjavi 58, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto, zdaj pa še končno poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Um, the vote is still open. Is everyone voted? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto 31 za, 23 proti, eno zdržan glas. Čestitke poročevalki. Zdaj pa še dve kratki glasovanji. Skoraj smo končali. Prosim, ostanite še malo. Interoperabilnost informacijskih sistemov EU. Poročevalec tukaj gospod Lenars, potem pa še eh, eno poročilo interoperabilnost informacijskih sistemov EU, policijsko in pravosodno sodelovanje. Gospod Melo, želite besedo, gospod Melo? I'm really sorry, I think it's Mr. it should be uh, Jerome first. No, no, but I think there's a protocol kind of order thing. Mislim, da obstaja protokol glede tega, o katerem glasujemo prej. zelo na hitro bomo šli skozi najprej poročilo interoperabilnost za meje in vizume. Gospod Lenars je poročevalec, želite besedo? Ne, kar takoj glasujemo, enotno glasovanje je to. Gre pa za uh, glasovanje v besedilu, o katerem smo se dogovorili med institucionalnih pogajanjih. Uh, ste glasovali, konec glasovanja, 43 za 11 proti, nihče se ni vzdržal, čestitke poročevalcu gospodu Lenorsu. Zdaj pa še drugo poročilo o interoperabilnosti. Tokrat eh, je poročevalec gospod Melo. Želite besedo? Ne. Bomo kar glasovali in sicer poimensko glasujemo. The vote is uh, closed. Konec glasovanja. Sprejeto 44 za, 10 proti, noben vzdržan glas. Čestitke, gospod Melo. Dragi kolegi, ponovno začenjamo to sejo ob 15 minut čez 4. Hvala za vaše potrpljenje.